Besedo ima sedaj gospod Ferber. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ja, prosim za tišino. Drage kolegice in eh, kolegi, če nočete poslušati besed kolege Ferberja, eh, se tiho eh, umaknite iz dvorane. Gospa Harms, gospa Harms bi me tudi morala poslušati. Preden bo jutri govorila na tiskovni konferenci. Se lahko usedete? So. Pite se, ja, kolega. Prosim, kolega. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes je prvič, da govorimo o konkretni zakonodaji po aferi LuxLeaks. In mislim, da je to zelo pomembna razprava, kajti tu gre za to, da mi kot parlament pošljemo jasen signal za jasnost, preglednost, pravično eh, davčno konkurenco v evropski uniji kajti zlasti na eh, področju davčnih stališč eh, so države članice že danes dolžne izmenjevati informacije vendar če smo iskreni to ni delovalo. na začetku razprave se želim izrecno zahvaliti komisiji in komisarki za konkurenco, eh, da eh, govori o pravični konkurenci in da eh, pravzaprav tu upošteva tudi temo državnih pomoči, saj gre prav za državne pomoči pri tem. Komisija je predložila predlog, po katerem morajo davčna stališča, ki imajo čezmejni pomen, biti avtomatsko posredovana ustreznim državam članicam ta predlog komisije je eh, dober pristop eh, v eh, odboru za gospodarske in monetarne zadeve pa smo se dogovorili še za druge ukrepe na primer področje uporabe mi smo jasno povedali gospod kolega brok zunaj ali pa sploh ne gospod brok govorite zunaj ali pa sploh ne prosim Torej, mi smo eh, rekli, eh, da morajo v eh, področju uporabe biti, biti vsa veljavna davčna stališča, ki ne zadevajo pravne osebe. Se pravi, vsa davčna stališča za pravne osebe. Vsa davčna stališča za pravne osebe. Eh, morajo biti vključena. Informacije je treba pravzaprav takoj izmenjati in ne na tri mesece, kot je to predlagala komisija. Mi smo zahtevali tudi to, da bi eh, tu izmenjevali dodatne informacije, naprimer eh, davčna identifikacijska številka, odstopanje pri eh, davčnih stopnjah, eh, kako se uporablja eh, davčno pravo in podobno. Mi smo rekli, da mora komisija uporabljati te informacije tudi preverjanju spoštovanja prava o konkurenci. E, mislim, da bomo namreč samo na ta način lahko izvajali pritisk, da države ne bodo davčnega prava uporabljale zavestno proti državam, članicam, sosednjim e, državam. E, vedeti morajo, da ko izdajajo davčna stališča, upoštevati tudi davčno konkurenco. E, Eh, razočaran sem, da se je svet 6. oktobra dogovoril eh, eh, o predlogu, ki zaostaja za tem, kar smo se mi dogovorili. In sicer poimenovali naj bi samo čezmejna davčna stališča in cenovne sporazume, pa nikjer ni povedano Eh, kaj je eh, s tem mišljeno potem. Eh, mi smo rekli izmenjave informacij o vseh veljavnih davčnih stališčih, oni so rekli samo retroaktivno za pet let in podobno. V naših odborih smo vedno jasno povedali, da želimo preglednost, jasnost in tega države članice niso izpolnile. E, pozivam države članice naj se začnejo pogajati z Evropskim parlamentom, zato da bi dosegli čim boljši rezultat, zato da bomo pri davčnih stališčih in cenovnih sporazumih prišli do jasnega evropskega modela da davčno pravo ne bo šlo v škodo sosednjih držav in dejansko naj bi prišlo do obdavčitve tam kjer pride do dodane vrednosti. Eh, vesel sem, da je v odboru bilo veliko podpore za ta predlog in upam, da bo tako tudi v plenarnem zasedanju. Torej, Najlepša hvala. Gospa Ferreira bo zamenjala gospoda Köfera. Gospa Ferreira. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, gospod komisar. Ehm, kaj je narobe? Eu queria começar por cumprimentar o relator. Želela sem najprej čestitati poročevalcu, ki si je prizadeval za kompromis v posebnem odboru, ki je eh, nastal po škandalu LuxLeaks, bomo glasovali o nekem drugem poročilu in bomo videli, če bo kompromis eh, na mizi tudi tam. Že nekaj časa se ukvarjamo s škandalom LuxLeaks in avtomatična izmenjava informacije je zgolj, zgolj eden od ukrepov, ki jih moramo zagotoviti ne zgolj v Evropskem parlamentu, ampak tudi drugot. Potrebujemo medinstitucionalni sporazum s komisijo in svetom. Vzpostaviti moramo novo kulturo pri boju proti eh, davčnim goljofijam v Evropski uniji. Najprej bi se rada zahvalila in eh, čestitela komisiji za pobude, ki jih je komisija že sprejela komisijo obenem pozivam tudi, da ne preneha s tem delom, da ne obupa. Evropski parlament pripravlja, pripravlja zelo jasno stališče, potrebujemo pa tudi zelo strogo načelno komisijo in kredibilnost na strani sveta. Strinjam se z gospodom uh, Ferberjem. Nekako čutimo določeno mero uh, eh, razočarenja, zaradi sklepov eh, z dne 6. oktober, sklepov Ekofina. Nesprejemljivo je, da tajni sporazumi o avtomatični izmenjavi eh, informacij pokrivajo zgolj tiste, davčne odločbe, zgolj tista davčna stališča, kjer eh, komisija nima pristojnosti eh, nadzora. Komisija bi morala biti tisti, tista centralna točka. Imamo eh, sporazume med državami, ki pa se jih ne upošteva. Evropska komisija mora biti glavna stična točka, glavna platforma za izmenjavo informacij. Imeli smo predlog eh, izmenjave davčnih stališč za obdobje zadnjih petih let, ampak predlog trenutno na mizi bi moral biti deset let. Veliko je davčnih stališč, ki trenutno še vedno veljajo in ki bi eh, morala biti na voljo vsem davčnim uradom, ne glede na to, kdaj so bila sklenjena. Vsa ta stališča morajo biti še, vedne, še vedno predmet izmenjave informacij. Na koncu bi rada povedala še, da vsi ti sporazumi, vsa ta davčna stališča morajo biti izmenjena, morajo biti posredovana. Veliko prednosti namreč dajo multinacionalkam in to v eni posamični državi članici, kar pa vpliva avtomatsko na eh, osnovo za davke v vseh drugih državah članicah. To je prednost avtomatične izmenjave informacij. Zgosi, zgodi se namreč ravno to, da davčno stališče ta sporazum poseže v davčne prihodke drugih držav. Evropski parlament dela v eh, dobri veri, Evropska komisija prav tako gara v tej smeri, zahtevamo pa, da ustrezno uh, ukrepa tudi svet da reši to uh, situacijo in odpravi nepravičnost. Ponovno moramo zagotoviti zaupanje davkoplačevalcev, vseh tistih, ki plačujejo davke. To je bistvenega pomena za ta skupni projekt, v katerega vsi verjamemo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Scott Kato, tretja poročevalka. Vlade ne zgolj tistih eh, tropskih otokov, ampak tudi znotraj Evrope sodelujejo pri takšnih davčnih stališčih. In naši državljani so tisti, ki plačajo uh, končno ceno za to. Naša, naši MSP-ji izgubljajo zato, ker ne morejo tekmovati z, z nizkimi uh, davčnimi stopnjami, za katere se borijo uh, multinacionalke. To so bistvene stvari za evropske državljane. Bližamo se obletnici škandala LuxLeaks in sama bi se rada osredotočila na ključne točke te razprave. Kdo mora vedeti kaj o davkih? To je ključno vprašanje. Koliko vemo? Odgovor je, da imamo predvsem manj informacij, kot jih potrebujemo, če želimo razviti politiko, ki bo zagotovila eh, zaupanje naših dokoplačevalcev, da bodo ti zaupali eh, korporacijam. Kot eh, poslanka še vedno nimam dostopa do številnih pomembnih dokumentov novembra so številni po Evropi z grozo ugotovili, da je bila komisija sama tista, ki je sodelovala pri skrivnostnem sistemu, ki je povezval številne najmočnejše korporacije po svetu. Antoine Deltour, žvižgač, je bil tisti, ki je razkril te informacije. Brez njega eh, teh informacij ne bi dobili. In sedaj je on obtožen, on je pred sodiščem. Tisti, ki so krivi za ta škandal, pa za to niso plačali. Številni menijo, da je Deltur tisti, ki je kriv za uh, izogibanje davkom. Prvi pokazatelj resnosti komisije smo videli prejšnji teden, ko smo uh, govorili o preiskavi Fiata in o vračanju davkov. Čestitam komisarki Vestegerjevi za opravljeno delo, pozivam pa jo, da uh, razširi in poglobi preiskave. Marca letos je komisija uh, predstavila svežen o preglednosti obdavčanja, ki vključuje tudi ta element, o katerem govorimo danes. Gre tudi za odpravo direktive o prihrantih iz leta 2003, ki je zagotavljala državam informacije, na podlagi katerih so lahko ugotovile, če prihaja do izogibanja davkom ali ne. Sedaj imamo direktivo, ki ima širšo področje uporabe. Sama sem bila poročevalka pri tem in eh, skrbele so me vrzeli, ki bi lahko privedle do eh, še večjih težav poročevalci v senci so me podpirali in vsi smo se odločili, da bomo podprli ta predlog. Direktiva o upravnem sodelovanju bo razširjena tudi na avtomatično izmenjavo eh, informacij o davčnih stališčih. Tako pomemben svežen je bil to, da je svet nadaljeval z delom, brez da bi prisluhnil stališčem parlamenta. To je za nas veliko razočaranje, zato ker smo marsikaj izboljšali pri predlogu komisije. Razširili smo področje uporabe eh, za Eh, nekatera davčna stališča, ki jih naš predlog sedaj vsebuje. Po mojem mnenju pa parlament še ni bil dovolj ambiciozen, kar se tiče eh, informacij, ki naj, bojo, naj, naj bodo na voljo. Zeleni pozivamo, da se informacije dajo na voljo ne zgolj komisiji in državam članicam, ampak tudi davkoplačevalcem. Ta predlog bomo uložili tudi na plenarnem zasedanju, ker po mojem mnenju to želijo videti tudi uh, Eh, naši državljani in državljanke. V začetku sem, sejal, sem dejala, da je bistvo škandala LuxLeaks pomankanje informacij, javnih informacij. Eh, računovodje, eh, šefi in drugi politiki so vedeli, kaj se dogaja v tem skritem svetu davčnih stališč. Kot poslanka pa nisem vedela ničesar in tisti, ki jih predstavljam, niso vedeli ničesar. Zeleni tukaj v parlamentu tako zahtevamo javno objavljanje informacij o obdavčenju zgolj takrat, ko politiki vedo, da lahko informacije, ki jih imajo, dobijo tudi njihovi voljivci, zgolj takrat ukrepajo ustrezno. Tako ne bomo več postopali v eh, temi, ampak bomo vse skupaj prinesli na svetlo. Dobili smo modri karton za vas, gospod Čani. Gospa Scott Keto, boste odgovorili na to vprašanje? Izvolite, gospod. Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét, bár mind a három raport. Najlepša hvala. Hvala za priložnost eh, za to vprašanje. Katerega koli poročevalca bi lahko vprašal to? Mislim, da je zelo pomembno eh, obveščati javnost v eh, čim večji meri. Glede na ocene komisije, me zanima, kakšna je količina davkov, ki se ji korporacije uh, izognejo. Veliko različnih podatkov kroži v svetu, zanima me, če lahko uh, bolj natančno odgovorite na to. No, najlepša hvala za to precej zahtevno vprašanje. Danes s sabo nimamo vseh številk. In, uh, Vem, da ne moremo vložiti modrega kartona za komisarja. Komisar in komisija so pripravili odgovor. Težko je oceniti to, eh, zato ker nimamo ustreznih informacij. In tudi zato si prizadevamo za ustrezne podatke o davčnih stališčih, zato ker bomo na ta način dobili ustrezne uh, ocene še enkrat čestitam komisarki Vesteje eh, za uh, te ocene, ampak mislim, da potrebujemo več informacij za to, da bomo lahko ugotovili, kakšna uh, je dejansko končna vsota in koliko denarja izgine, koliko davkoplačevalskega denarja ne dobimo. Sedaj pa gospod komisar, gospod, komisar, gospod uh, Moskovisi. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Uh, spoštovani eh, poročevalci, agresivno davčno načrtovanje in utaja davkov, davčne goljofije, to je zelo pomembna tema v Evropski uniji, v skupini G20 in drugot. Avtomatizirana izmenjava podatkov je pomemben korak naprej v boju proti uh, agresivnemu davčnemu črtovanju in uh, davčnim utajam oziroma izogibanju davkom. O tem smo se pogovarjali tudi eh, prejšnji teden, eh, govorili smo o Starbucksu, eh, o Luksemburgu in sam sodelujem z gospo Vesteje in z njeno ekipo. To sodelovanje je odlično. Danes poskušamo ugotoviti, če so lahko takšna unaprejšnja davčna stališča pomembna tudi za druge države. Danes imamo uh, izmenjavo podatkov na zaprosilo. Za naše državljane in državljanke, ki eh, so morali prispevati k zmanjšanju primankljajev tekom krize, je to sedaj nespremljivo. Ta situacija je nespremljiva. Zato smo eh, marca 2020 15 pripravili ambiciozen predlog za avtomatično eh, izmenjavo podatkov med vsemi državami članicami. Zahvaljujem se gospodu Ferberju za zelo kakovostno pripravljeno poročilo. Vedno smo dobro sodelovali eh, na to temo. 6. oktobra so države članice prišle do kompromisa, to je politični sporazum, ki se mi zdi eh, dober in spred ob pravi priložnosti. Imamo predloge OECD-ja, ki so jih v eh, Limi sprejele tudi države članice G20 tekom eh, zasedanja eh, Mednarodnega denarnega sklada. Vsem bi se vam rad zahvalil za pritisk, ki ste ga vzpostavili na države članice. Ta duh parlamenta eh, je viden v sporazumu, kljub temu, da ne sedite za pogajalsko mizo v svetu. Na ta način smo lahko v Limi predstavili eh, skupno ambiciozno stališče za več davčne preglednosti. Tekom zasedanja G20 smo lahko pozvali naše partnerje, da to evropsko pobudo prevedejo v globalne svetovne standarde. Gospod Ferber je eh, dejal, da je eh, deloma razočaran, tudi gospa eh, Ferrera je o tem govorila. Izpostavili ste tri točke. Najprej, kaj narediti onkraj čezmejnih davčnih stališč, kako pokriti vse, vsa davčna stališča na to rok trajanja obdobje, o katerem govorimo, in pa eh, čim prejšnje izvajanje tega besedila. No, komisija nima nasprotnega stališča kot vi, gospod poročevalec. In eh, prvi predlog komisije je šel onkraj tega, kar je na to sprejel svet. Ampak, eh, gospe in gospodje, poslanci in poslanke, veste, kako deluje svet. Zadeve so precej zapletene in zelo težko je soglasno Eh, sprejeti odločitve o uh, davčnih vprašanjih. Hitro smo postopali. Sedem mesecev je eh, minilo med predlogom komisije in sprejemom tega besedila na svetu ECOFIN. In komisija je dala zeleno luč temu uh, kompromisu. Zakaj? Zato, ker menimo, da so tista osnovna načela našega predloga vsebovana v besedilo. Imamo tudi uh, avtomatizirano izmenjavo o davčnih stališčih, uh, Eh, imamo tudi širše področje uporabe, imamo avtomatizirano izmenjavo med vsemi državami članicami. In pri tem sistemu sodeluje tudi komisija. Deset let bi bilo eh, bolje kot pet let, kar se tiče retroaktivnosti, ampak eh, pet let pa je bolje kot tri leta, kar bi bilo lahko problematično. Na to še časovnica izvajanja. Sam sem želel, da bi začeli vse skupaj izvajati eh, na koncu eh, prvega četrtletja 2016, ampak eh, države članice eh, nimajo dovolj časa. Kompromis je ambiciozen in eh, vsebuje tiste bistvene elemente, o katerih smo govorili sami ne bi prižgali zelene luči, če temu ne bi bilo tako. Ta kompromis je dober in to je pomemben korak eh, naprej. Rad bi izpostavil tudi dejstvo, da eh, je bilo stališče komisije upoštevano v kompromisu. Mislim, da je to dobro tako za eh, komisijo, ki bo sodelovala pri tem sistemu, kot tudi za države članice. To sodelovanje komisije je bistvenega pomena za spremljanje izvajanja direktive. Zagotoviti moramo, da države članice izvajajo ta sporazum. Eh, k temu ste pozvali tudi vi v parlamentu. Če bi ostali zgolj pri izmenjavi podatkov med državami članicami brez sodelovanja komisija, komisije, bi obstajalo večje tveganje za eh, neučinkovito sodelovanje. Ne bi se mogli izogniti eh, težavam. Še nekaj, bi rad povedal o dveh drugih sporazumih oziroma poročilih, eh, o, katerem, eh, o katerih je govor. Najprej sporazum med Evropsko unijo in Švico, kar se tiče uh, avtomatske izmenjave podatkov o finančnih računih. To je simbolno zelo pomembno poročilo in uh, končno bomo odpravili uh, bančno tajnost v tem primeru. To je pomemben korak naprej v boju proti davčnim goljofijam. In na ta način bomo zagotovili eh, bolj enake, bolj podobne pogoje za vse naše državljane. Gospod Kofod, eh, poročevalec, se strinja s temi dosežki in eh, vaš zbor in odbor za ekonomske in finančne zadeve je prav tako podprl to pobudo. predlagali smo tudi razveljavitev direktive o prihrankih, eh, ki jo bo zamenjala eh, direktiva, ki je že bila sprejeta in eh, sam imam nekaj izkušenj z tega področja. Tako je tako je škoda, da je bila direktiva o prihrankih sprejeta tako pozno. Mislim, da je to nauk za nas. Ukrepati moramo hitro in eh, odločno, kar se tiče teh eh, stvari. Novi standardi pa grejo onkraj direktive o prihrankih in eh, veseli me, da gospa Scott Kate v svojem poročilu sprejema razveljavitev te direktive. Sam bi dodal še en komentar. Način na katerega ste opisali predsednika Junkerja, morda ni najprimernejši. Eh, odbor Tax je pripravil zasedanje s predsednikom, ki je pri tem sodeloval, eh, je predstavnik zelo pomembne institucije in eh, mislim, da je poskušal narediti vse za sodelovanje. Govore je bilo tudi o učinkovitosti teh ukrepov, kar se tiče um, avtomatične izmenjave podatkov na osnovi uh, direktive o upravnem sodelovanju na področju uh, obdavčenja. Komisija bo uporabila strukturni dialog uh, s parlamentom in z odborom za ekonomske in finančne uh, zadeve in o tem se bomo še naprej pogovarjali. Po mojem mnenju danes govorimo o zelo pomembnem koraku naprej, inovativnem koraku naprej. Po mojem mnenju gre za uh, vedno večjo preglednost. Na eni strani se izboljšuje tehnologija, na drugi strani izboljšujemo sistem, uh, imamo uh, pobudo parlamenta, pripravljenost za to delo strani komisuje. Uh, komisije in mislim, da smo vsi pripravljeni za uh, delo. Na ta način bomo izboljšali preglednost in preglednost bomo izboljševali tudi v prihodnosti. Tekom petletnega mandata te komisije si bomo še naprej prizadevali za korake naprej. Prizadevamo si za učinkovito obdavčenje, tako da bo dobiček obdavčen tam, kjer je ustvarjen. Na to imamo uh, različne sisteme, eh, naprimer poročanje eh, od države do države, ker prav tako napredujemo in eh, skupna davčna osnova za davek od dohodka pravnih oseb, tako naprej. To še ni zadnji korak, nismo še rekli zadnje besede. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji gospod Švab. Gospod predsedojoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. <clears throat> Tema današnje razprave se ne nanaša samo na poročilo kolege Ferberja. Uh, Sicer eh, bi rad čestital kolegu, kolegu Ferberju za delo na tem pomembnem področju. Gre tudi za eh, avtomatično izmenjavo informacij o bančnih računih med Evropsko unijo in tretjimi državami. In to je izredno zapletena toma. tema. Paziti pa moramo na to, da ne bomo pozabili na temeljno logiko Evropskega notranjega trga in Evropske unije. Podrobnosti zakonodaje, o kateri govorimo, so za številne ne tako velikega pomena. To pa je odločilnega pomena za eh, udeležence notranjega trga, kajti to smo eh, državljanom leta obljubljali. Omenili ste en primer, gospod eh, komisar, in sicer ste omisili, omenili poročanje po državah članicah, ampak ne smemo pasti v logiko v čas, času pred leta 1990, da ne bodo nacionalni predpisi naenkrat postali pomembnejši od evropskih predpisov. Dogodki v zvezi z afero LuxLeaks pa eh, seveda eh, so od nas zahtevali, da hitreje ukrepamo in zaradi tega gre poročilo kolega Ferbarja v pravo smer. Namreč v čezmejno izmenjavo informacij o eh, davčnih stališčih. Kolegice in kolegi, res pa je vprašanje, ali bomo prepustili državam članicam odločitev, ali gre za davčna stališča čezmejne narave ali ne. Komisar, pozival bi vas, da ukrepate še naprej, nadaljujte s tem procesom. Ta postopek se je začel s sodbo Evropskega sodišča, nismo še ob koncu in tretje države, kot je naprimer Švica, seveda sodijo k temu postopku. Hvala lepa. Ja Simon Peter je naslednji govornik. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovanje, gospod komisar. Odločbe proti Starbucksu in Fiatu, oziroma te dve sodbi, e, zame predstavljata e, veliko spremembo, kajti veliko krat smo slišali, da je bilo to v preteklosti nekaj, kar je bilo sicer zakonito. In odločitev iz preteklega tedna je sedaj jasno pokazala, da gre za nezakonito delovanje, eh, ko so eh, države članice sodelovale s podjetji. In če so države članice resne pri tem, da bodo sedaj uvedle spremembe glede davčnih stolič, da bodo uvedle več preglednosti in pravično eh, obdavčitev, potem je seveda eh, pravi odgovor eh, izmenjava podatkov. Komisija je varuh pogodb in, se, in lahko, je tako lahko ukrepala na tem področju. Države članice sedaj ne smejo prepričati tega, da bi bila komisija povsem, povsem obveščena. In potem se moramo vprašati, zakaj države članice to počno. Isto se nanaša na vprašanje, um, uh, kako daleč nazaj lahko retrogradna odločitev o čezmenjih um, stališčih. Tukaj gre za obdobja, uh, ki gredo dlje od pred petih let. In vprašanje je, kakšen je smisel tega kratkega roka ali države članice ne želijo posvetiti v to temo in zaradi tega parlament ne sme popustiti in zahtevati moramo popolno izmenjavo informacij. In to se nanaša tudi na pretekle, pretekla davčna stališča. Brez izmenjave e, informacij, brez preglednosti Evropi ne bo uspelo uvesti spremembo pri teh praksah. Gospod komisar, lahko računate za našo podporo. Hvala lepa. Kiitoksia ja seuraavana edustaja. Hvala lepa. Gospa, oziroma gospod Lones. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Izogibanje davkom in davčne goljufije so nekaj, proti čemu se moramo boriti. Kajti vsi želimo uh, uh, prevzeti pravični delež davkov. Uh, imel bi nekaj vprašanj, tudi tehničnih vprašanj. Tu se prilagajamo na globalne eh, norme in seveda je pozitivno tudi to, da poskušamo odpravljati eh, nepotrebna pravila, potem pa gre tukaj še za avtomatično izmenjavo podatkov. V zvezi s tem bi imel torej nekaj vprašanj. Seveda, eh, preglednost je odločilna na tem področju. Naši finančni ministri so se 1. Eh, januarja odločili, da bodo te podatke posredovali takoj naprej drugim državam članicam. Potem pa je uh, zadeva šla do Evropskega parlamenta in nekatere stvari so šle potem narobe. Evropski parlament se je v nekaterih predlogih sprememb zauzel za več birokracije in tega ne želimo. In temu se moramo izogniti, če se želimo res boriti proti izogibanju davkom. Zato moramo staviti na učinkovite ukrepe. Ampak to učinkovitost je, so v predlogi spremembe Evropskega parlamenta ogrozili. Naprimer, da bi zajeli vse, uh, davč, vsa davčna stališča, ne samo tista, ki imajo mednarodno razsežnost. Mislim, da je bil svet dovolj razumen, da je sprejel pravilno odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ježek, dve minuti. Thank you. Hvala lepa. Ne, da bi posegal v um, odločitve e- Evropske komisije. Uh, bi tudi sam omenil a, davčna stališča, ki so omogočila velikim podjetjem, da so se izognila davkom v državah članicah. To besedilo pošilja močen signal podjetjem, ki poskušajo izkoristiti a, vrzeli v davčnih pravilih in pa ki poskušajo izkoristiti tudi to, da a, imajo države članice različne davčne uredbe. Mislim, da ta preiskava še enkrat eh, dokazuje sledeče. Pomembno je, oziroma bistvenega pomena je, da ima Evropska komisija odločilno vlogo v procesu avtomatične izmenjave informacij, tako da bo zagotovila skladnost z evropskim pravom. Res upam, da se bodo države članice česa naučile iz teh eh, primerov in da bodo dale komisiji dostop do dokumentov tako da eh, bomo zagotovili, da evropska podjetja uživajo enaka pravila igre. Besedilo gre v pravi smeri in zagotavlja uravnotežene določbe glede preglednosti. Razumem pa, da bi nekateri želeli celoten, kompleten dostop do stališč. Po mojem mnenju pa je pomembno, da ima komisija dostop do poglavitnih informacij. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in poročevalcem za opravljeno delo. Mislim, da smo dobili dobro poročilo za omejenim številom predlogov sprememb, o katerih bomo glasovali. In vesel sem, da smo se zaprstavili sedanjemu trendu, ko smo uh, glasovali proti skoraj da vsaki vejci. Hvala lepa. Hvala lepa. Matijas Marisa je naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Prihajam iz države, kjer um, ogromno uh, podjetij, ki kotirajo na borzi, plačuje davke drugot, v drugih državah članicah. In Eh, podjetja poskušajo davke znižati na nič. Dobro, tega danes ne bomo rešili, ampak dogovorili smo se vsaj za minimalno mero lojalnosti med državami članicami. Državljani se bodo prvikrat zavedali razsežnosti tega pojava. Avtomatična izmenjava informacij med davčnimi organi eh, spada pod poglavja davčne pravičnosti. Eh, multinacionalna podjetja poskrbijo za eh, to, da izgubimo 50 do 70 eh, milijard davčnih prihodkov. Znesek, ki se nanaša na posebne dogovore in pa na izogibanje, bi lahko ocenili tudi na okoli 60 milijard evrov. In to so davčne goljufije. To pomeni, da je treba davčno obremeniti druge udeležence, naprimer delodajalce. In tako podjetja ne eh, sprejemajo svojih državljanskih odgovornosti. In eh, tako države nimajo sredstev, da bi se borile proti socialni izključenosti in proti revščini in da bi tako uh, uvedle večjo uh, pravičnost potrebujemo dostop do davčnih informacij in podpiramo predloge sprememb, ki se zauzemajo za uh, civilne svoboščine in podpiramo poročilo gospe Kato. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Žuli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, gospod komisar Moskovisi. Evropski parlament opravlja svoje delo. Od leta 2009 je glasoval že o medioznem poročilu o eh, boju proti izogibanju davkom in davčnim eh, utajam. Prizadevali smo si za boljšo zakonodajo. Ko se pojavi škandal, si vsi prizadevamo za to, da bi pritisnili na tiste, ki imajo pravico pobude. Nespremljivo pa je, da parlament ne more upravljati svojega dela da smo ovirani, ko si prizadevamo za preglednost v državah, glede multinacionalk, se države ne eh, odzivajo. Tudi vi, gospod Moskovisi, ko eh, odbor tax želi dostopati do bistvenih dokumentov, zato da bi ugotovili, kdo ni opravljal svojega dela tekom vseh teh let, se moramo zavedati, da se posega v našo funkcijo eh, javnega nadzora, demokratičnega nadzora. Dopisi, prijazni dopisi niso več dovolj. Besede niso več dovolj. Boj proti, boj za pravično obdavčanje je boj za demokracijo. In Evropska komisija mora zato prav tako sprejeti ustrezne ukrepe. Ja, Hvala lepa. Marko Cani, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lux Lix nam je prinesel samo mano, kar se tiče tega, da bi spremenili nepravičen in sramoten sistem. Znotraj Evropske unije poskušajo države članice preigrati druge in sicer v korist drugih. Um, Eh, multinacionalnih eh, podjetij, ki potem eh, imajo dobičke pri tem, ko se izogibajo plačevanju davkov. Današnji dokument ni zadovoljiv in vse, besedilo se je še poslabšalo pri, zaradi dogovorov v svetu. Tukaj je govora o čezmejnih eh, informacijah, ampak to je bilo potem omejeno na eh, tista stališča, ki eh, se nanašajo samo na zadeve s čezmejnim značajem in to ni dovolj. Res bi se morali ukvarjati z večnacionalnimi podjetji. Hvala lepa. Gospa Kapel, hvala lepa. Torej, komisija se je uh, podala v pravi smeri, ko je prejšnji teden dejala, da sta prva primera uh, iz afere LuxLeaks pomenila to, da je šlo tukaj za nezakonite uh, uh, subvencije podjetja so sklepala posebne dogovore z luksemburško vlado in številna teh podjetij so plačala več kot en odstotek davkov in to je vodilo k velikim izpadom davkov v celotni Evropi. Razmisliti je eh, potrebno o tem, kako visoki so te davčni izpadi. Imamo študijo Evropskega parlamenta, ki izhaja iz tega, da vsako leto v Evropski eh, uniji izgubimo 190 milijonov davkov zaradi raznoraznih eh, davčnih goljufij. Imamo pa še podobno eh, analizo, ki pravi sledeče. Eh, potem OECD razlaga, kako nepravičen je ta sistem. Večnacionalna podjetja imajo strategije, ki pomenijo, da oni plačajo 5 odstotkov, druga podjetja pa 30 odstotkov. takšno, tako je poročilo eh, eh, gospoda Ferberja res eh, prišlo v pravem trenutku. To je prvi korak v smeri avtomatične izmenjave podatkov o obdavčanju. To je prvi konkretni korak za to, da bomo izmenjevali podatke o davčnih stališčih in pa o cenovnih dogovorjih tako da bomo zagotovili davčno pravičnost. To pa ni dovolj. Potrebujemo še druge ukrepe, kot so naprimer poročila za eh, posamične države potem potrebujemo skupno osnovo za um, uh, davke um, uh, podjetij. Potem pa potrebujemo tudi uh, zagotovitev tega, da se bodo davke plačevali tam, kjer um, se ustvarjajo dobički in potrebujemo tudi um, kodeks ravnanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Maletič. Eh, hvala lepa tudi poročevalcem ki so pripravljali ta pomembna poročila in tudi komisiji za pomoč pri reševanju te krize in eh, s tem okrepili tudi sporočila eh, Evropskega parlamenta. Eh, hočemo pokazati, kako pomembna je preglednost in pravičnost pri obdavčitvi v Evropski uniji. Želimo si s tem, da bi se davki plačevali tam, kjer se ustvarja vrednost, kjer se opravlja gospodarska dejavnost. Ne želimo pravzaprav enačenja vseh davčnih stopenj, želimo pa take sisteme, ki ne bodo predmet goljufizma filozofiji. Sistemi morajo biti seveda uh, enostavni, razumljivi in uh, olajšali uh, bomo pravzaprav davčne sisteme tudi, uh, če bomo odpravili direktivo EU o davkih na prihranke. Uh, tu gre pravzaprav za. Uh, uh, obresti, ki jih iz ene države eh, članice plačujejo v drugo državo članico. Eh, potrebna je eh, pravičnost davčnega sistema in dosedaj smo pravzaprav zelo veliko delali na sodelovanju držav članic in spremljanju finančnih tokov in preprečevanju izogibanja plačevanja davkov. Eh, in eh, naša eh, direktiva, ki želi zagotoviti avtomatsko izmenjavo podatkov, je pravzaprav širša od Eh, predpisov eh, za izmenjavo podatkov o davkih na prihranke in zaradi tega smo predlagali ukinitev eh, te direktive in pozivam tudi Evropsko komisijo naj to tudi upošteva. Hvala. Kiitoksia ja seuraavana Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Eh, eh, komisija je tudi pokazala, da Eh, Sleko prej politika pravzaprav tudi ujame ekonomijo in to se je pokazalo pri primeru eh, Fiata v okviru LuxLeaksa. Tu ne gre samo za nemoralno dejanje, temveč za nezakonito dejanje. In eh, besedilo, o katerem bomo kmalo glasovali, eh, tega ne bi omogočilo. Vse to kaže, da Evropski svet ni razumel pomena tega vprašanja in spomnimo se odločitve 6. oktobra eh, in eh, čestitam vsem poročevalcem. Eh, tu gre pravzaprav za zelo pomembna kompromisna besedila. In zelo pomembno je, na primer, da naj bi analizirali dejansko vsa davčna stališča, ki se nanašajo na pravne osebe. E, in e, naše ukrepe so e, dobre samo, če so predvidene tudi sankcije. Se pravi, potrebujemo pravzaprav sankcije, če nekdo ne pošilja informacije ali pa če pošilja napačne informacije. Potem pa seveda moramo tudi videti, kako bo delovala komisija. Težko je pravzaprav biti sodnik in stranka in zaradi tega je pač treba ti dve funkciji lo ščiti, eh, da bi preprečevali zlorabe, moramo zagotavljati transparentnost, preglednost. Eh, tu ne gre samo za kozmetične spremembe. Mi potrebujemo jasno objavljanje informacij. Eh, vse to mora biti razumljivo, dostopno in nepridržano strokovnjakom. Podjetja, ki so aktivna, v različnih evropskih eh, državah bodo prejela pravzaprav svojo številko, evropsko številko in lažje bo spremljati njihovo dejavnost. Dejstvo je, da če se stvari dogajajo tako, kot so se do sedaj, zgublja cela Evropa. Hvala. Hvala lepa. Pep Luke, izvolite. Gospa predsedujoča, pri tej razpravi, pri tem poročilu gre za pravičnost, gre za davčno pravičnost, gre za to, da vsak davčni zavezanac eh, plača davke in da prevzame eh, del bremena. Iz dokumentov eh, LaxLeaks in pa iz preiskave Evropske komisije ki eh, eh, je bila eh, objavljena, da je, da je prišlo do velike kršitve te pravičnosti in da je Evropska komisija odkrila davčne oziroma davčne olajšave za Starbucks in za druge. Nimam pa razumevanja za to, da se je svet odločil za to, da, eh, da čezmenih davčnih stališč ne bo dal na razpolago Evropske komisije. Ampak Evropska komisija mora paziti na eh, konkurenčnost. Evropska komisija mora biti obveščena. Ne gre za to, da so osumljeni svoji lastni sodniki. Potrebujemo kompetenco Evropske unije oziroma kompetenco Evropske komisije zaradi tega, da ustvari davčno pravičnost in da prepreči uh, izkrivljanje konkurence. Hvala lepa. Hvala lepa. Mihajl Tojer. Ja, Spoštovana gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Prišli smo do pomembnega spoznanja pri preiskavi eh, afere LuxLeaks. Namreč države članice in pa določena podjetja so izkoristili modele za izogibanje davkom in to je privedlo do davčnih izpadkov v višini milijard. Predvsem pa je to slabo vplivalo na konkurenco, kajti majhna in srednja velika podjetja, ki delujejo zgolj nacionalno in pa ki ne morajo uporabljati teh modelov za izogibanje davkov, Eh, zabeležijo izgib, izgubo, ki znaša 20 do 30 odstotkov. V posebnem odboru Evropskega parlamenta smo predlagali posebne ukrepe, da bi se proti temu borili. Avtomatična izmenjava podatkov je zelo pomemben posamični vidik, ampak to ne zadošča. Obiskali smo Švico in dan smo se naučili, da. Uh, So pravič, da je pravična eh, konkurenca nekaj, kar je zapisano že desetletja in pa da tam eh, imajo eh, izmenjavo eh, podatkov med kantoni. Pozivamo Evropsko komisijo, da odpravi posebno ureditev, ki jo predlaga svet. Kajti to, kar je sedaj na mizi, je polno vrzeli, polno luken kot švicarski sir in to moramo odpraviti. Hvala. Ja, Hvala lepa gospod Fiegas. Ja, euh, Juncker. Juncker kot eh, minister Luksemburga burške vlade je sprejel stotinami eh, multinacionalk zato, da bi pravzaprav eh, Luksemburgu zagotavljal dobiček, vendar to pomeni, da je kradel davčni prihodek drugim eh, državam. Vseeno mi je, ali je to papež ali komisija, to je tat in nima mojega zaupanja. Sedaj pa nadaljujem v portugalščini. Doživeli smo davčne škandale in Videti je, da, da se Evropska komisija želi lotiti eh, davčnih goljufij, ampak vsi ti predlogi niso zadostni, ne bodo učinkoviti. Sedaj bomo imeli avtomatično izmenjavo eh, podatkov, ampak pri tem delamo zgolj korake napraj, na, nazaj. Delo odbora takse je bilo vidno uvirano. Nizozemska, Združeno kraljestvo in Luksemburg niso omogočili dostopa skupine za kodeks ravnanja. Morali bi objaviti podatke, pa jih niso. Potrebujemo politično voljo za to, da bi rešili e, ta problem. Če pa te ne bo, potem bomo ta problem zgolj opazovali. E, za vas je e, vprašanje modrega kartončka. Ste pripravljeni odgovoriti? Um, Hvala lepa. Dobar večer. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil vašemu govoru. Zlasti sem poslušal prvi govor. Ali se strinjate potem z menoj, če imate potem svoje mnenje v zvezi z gospodom Junkerjem? Ali se potem strinjate, da bi morali z veliko skepso spremljati um, predloge Evropske komisije? In Ali se strinjate, da ne moramo zaupati v predloge Evropske komisije? Eh, no, no eh, da. Nisem slišal začetka vašega vprašanja, ampak moram reči, da ti eh, škandali ne zadevajo samo predsednika komisije zadevajo tudi predsednika evroobmočja in pa tudi najpomembnejše politične skupine v Evropskem parlamentu, ki so predlagale vlade, ki so leta izdajale davčna stališča v korist um, večnacionalnih podjetjev. In na ta način so potem privabile davčne profite v svoje države. Ampak to potem spodkopuje tudi verodostojnost evropskih inštitucij. Kajti v tem sistemu so uh, imela večnacionalna podjetja prednosti in to je treba danes jasno povedati. Hvala lepa. Sedaj pa um, naslednji uh, govornik, gospod Coburn. Torej, uh, ne prikrivajmo si. Podjetja so dolgo časa si iz, izogibala uh, eh, davkom. Uh, kooperacije so lahko izbirale, kje bodo plačevale davka, namesto da bi plačevale davke tam, kjer so dosegale eh, davčni dobiček. In tako smo eh, doživeli eh, dogovore z multinacionalnimi podjetji. In Luksemburg se je tako zelo obogatil in uh, sprejel je uh, v državo velika podjetja, ki potem niso plačevala uh, pravilnih davčnih deležev. Torej, vse odločitve, ki bi vključevale več moči Evropske komisije, so napačne. Države članice bi morale dobiti nazaj suveri, možnost suverenih odločitev v zvezi z davki in sicer znotraj svojih meja. Kitoksija ja seuraavana edustaja Niedermayer. Hvala lepa. Gospod Niedermayer. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Pozdravljam poročilo o a, avtomatični a, izjavi, izmenjavi podatkov. To je pomemben korak a, na davčnem področju. Tako bo, bo zbiranje davkov bolj učinkovito, bolj pravično in boljše. Evropski parlament ima tu zgolj posvetovalno vlogo, ampak upam, da bo svet prisluhnil mnenju Evropskega parlamenta na davčnem področju in upam, da bo izboljšal eh, položaj in da bo upošteval naše strokovno znanje. Upam, da bodo člani sveta sprejeli odločitev, ki bo dobra za prihodnost Evrope in pa za prihodnost evropskih državljanov. In naj povem še to. Ne bi smeti ideje, da je več vedno bolje ne potrebujemo najširših odločitev, ampak eh, bi morali se prizadevati za najboljše in za najbolj učinkovite odločitve. Več ni vedno bolje. To velja tudi za področje eh, boja proti izogibanju plačevanja davkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ole Ludvikson. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Pozitivno je, da imamo sedaj globalni standard za avtomatično izmenjavo informacij. Zelo dobro je, da bomo začeli uporabljati te standarde na začetku naslednjega leta. Ta novi standard je pomemben instrument za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in pa izogibanju davkom. To je velik napredek in v tej povezavi je logično, da moramo kar se da hitro odpraviti stari standard, namreč uh, direktivo o prihrankih, kajti dvojno obdavčenje ne bi bilo primerno. To pomeni več eh, birokracije, dvojno delo. Dobili bi sicer več informacij, ampak eh, upravna obremenitev je mnogo višja kot pa dodat, vrednost dodatnih informacij. Uh, Evropska komisija bi morala ukrepati pregledno, zato da bi prehod na nove globalne standarde lahko tudi deloval. To ne velja samo za države članice Evropske unije med seboj, ampak to velja tudi za uh, naše odnose s petimi uh, državami, ne članicami Evropske unije in pa za ozemlji, ki bodo tudi prešle na globalne standarde. Evropska komisija mora seveda nenehno obveščati, zaradi tega, da bi se izogibali vrzelim. In to se ne sme dogajati za zaprtimi vrati. Parlament in javnost morata biti vse čas obveščena. Če bi ugotovili pomankljivosti, jih bi jih morali takoj odpraviti. Prehod na globalne standarde o avtomatični eh, izmenjavi podatkov o eh, računih je zelo dobra priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi eh, eh gospa Ruonen eh, Lernar. Gospa predsednica, iskreni državljani in podjetja so po tradiciji pravzaprav nosili svojo davčno obremenitev eh, in so spoštovali pravila, vendar afera LuxLeak kaže, da to ne drži vedno. Če bomo pač tako nadaljevali, bodo eh, države članice imele velike izpade pri eh, davkih in eh, se bodo pač morale zadolževati za to, da dajo osnovne storitve svojim državljanom. Eh, davčne uprave morajo imeti na voljo dovolj informacij, pa tudi državljani morajo razpolagati z informacijami, morajo vedeti, koliko davkov plačujejo podjetja. V tem trenutku je celotna drža napačna. Mnogi menedžerji so pravzaprav negativno vplivali na državljane. Na finskem obstaja reklama, ki vabi finske upokojence na portugalsko. V reklami pravijo, preseli se na portugalsko in plačuj eh, nič odstotka davkov. In na ta način reklamirajo uh, na finskem davčno oazo Portugalsko in taka država se mi zdi res nevarna. Uh, Taka drža pa se vleče v podjetjih od menedžerjev do uh, državljanov in proti temu moramo nekaj storiti. Gospa Gula, hvala lepa, gospa predsednica, hvala, eh, gospod eh, komisar, predsedstvo nas eh, očitno ignorira. Eh, pomembno je pravzaprav, da komisija ustraja, vendar ne delajmo si iluzij. E, tu e, s tem dosjejem želimo pravzaprav e, narediti red na davčnem področju v Evropi Evropi, gre za zaupanje državljanov. E, torej, mi smo videli, kakšen sistem je obstajal v Luksemburgu in v drugih državah članicah. Prišlo je do izgube e, zaupanja in to upravičeno. In to besedilo o izmenjavi informacij je dobrodošlo. Jaz sem predsednica medskupine za boj proti revščini in e, lani je pravzaprav prišlo do študije, ki je pokazala, da eh, se proti neenakostim ne moremo boriti, če ne bomo preprečevali davčnih neenakosti. Eh, hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Demasi gospa predsednica spontana izmenjava informacij osemintrideset let ni delovala in evropska komisija je spala eh, vse do luxleaksa vidimo da ukrepajo šele ko se pokaže umazano perilo eh, in to pomeni da je treba pravzaprav eh, prilagoditi vprašanja razkrivanja davčnih tajnosti davčni eh, dogovori z organi niso zasebna stvar eh, in dosedaj je pač Junker mogel pripovedovati eh, pravljice, pa ga nismo mogli poklicati na odgovornost. Mi dosedaj ne dobivamo dovolj dostopa do dokumentov, mi moramo poskrbeti, da bodo besedam sledila dejanja. To, kar bomo naredili, je pomemben korak, pa premajhen korak za naše državljane in eh, moja politična skupina ne bo popustila, dokler tega davčnega eh, kartela v Evropi ne bomo odpravili. Hvala lepa. Eh, hvala. Sedaj pa gospod poslajenc Stolojan. Hvala lepa. Končno bo uh, Evropska unija naredila pomembni korak k ustavitvi multinacionalk na njihovem eh, davčnem begu. Eh, po tej novi zakonodaji bo vsaka država ukrepala, ko druga država članica podpiše cenovni sporazum, ki krši interese druge države članice. V preteklih letih je Evropski parlament večkrat zahteval to vrstne ukrepe, tudi sam sem jih zahteval, eh, vendar je moralo najprej priti do mednarodnega škandala, da smo dobili osnutek direktive, vendar kljub samo hvala lepa za to pobudo. Eh, hvala. Poslanec Karas gospod predsednik, eh, gospod podpredsednik, gospe in gospodje. Eh, zahvaljujem se poročevalcem, zlasti pa gospodu Ferberju za njegovo poročilo in za njegove zahteve. In hvala tudi za današnjo razpravo, ki je povezana s tem, kajti mi moramo prebivalstvu jasno povedati. Po eni strani eh, komisarka Vestager ukinja nezakonite Eh, davčna stolišče. Po drugi strani pa eh, ima Luksemburg davčne privilegije. Eh, mi v parlamentu pa hkrati zahtevamo več pravičnosti, preglednosti pri davčni politiki. Države članice pa ne pristajajo na posredovanje eh, davčnih stališč. To je nespremljivo. Potrebujemo več pravičnosti, preglednosti, enakosti. Potrebujemo neko skupno davčno osnovo. Potrebujemo poročanje eh, za vsako državo posebej in seveda je potrebno posredovati davčna stališča zato, da bomo zagotovili več pravičnosti eh, v evropskem gospodarstvu. Hvala. E, gospod Van den Kendelare. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Evropski parlament sicer ne more soodločati pri tem vprašanju, smo pa se skupaj zauzemali za učinkovito izmenjavo informacij. In mislim, da je to jasen znak, ki ga svet ne more kar tako ignorirati. E, komisija naj bi prevzela centralno nalogo pri izmenjavi informacij, samo na ta način bomo lahko preprečili e, nove davčne skandale. E, države članice tega seveda nočejo in poskušajo uh, ohraniti tajnost svojih davčnih stališč, zato da ne bi prišlo do eh, procesov zaradi nezakonitih eh, davčnih eh, subvencij. Je jasno in zato je tudi pomembno, da imamo pravzaprav neodvisni organ in komisija je upravičeno ukrepala zoper te želje. Informacije o davčnih stališčih Eh, naj bi izmenjevali pri komisiji, zakaj tega ne bi izdelali, ne vem. Eh, in eh, do sedaj ni sistem je pravzaprav koristil samo multinacionalkam in je šel na račun navadnih davkoplačevalcev. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi. Mm, poslanec Tomkin v okviru postopka KEČDI ga ni v dvorani, gospod Kaputo v tem primeru. Hvala lepa, gospod predsednik. Vedno sem se zauzemal za preglednost pri obdavčitvi eh, prihrankov eh, in Izmenjava informacij je seveda dobro sredstvo za preprečevanje eh, davčnih utaj in do sedaj še nimamo zagotovljene dobre izmenjave informacij med državami članicami. Treba je tudi eh, delovati preventivno zoper davčna stališča na račun davkoplačevalcev. Eh, prihajalo je do negativne davčne konkurence in pridružujem se poročevalcu. Treba je pravzaprav objaviti davčna stališča za zadnjih deset let retroaktivno na ta način čim je treba zagotoviti večja, zagotovimo zaupanje na področju davkarij. In eh, tega seveda ne moramo eh, omejiti samo na administrativno pomoč med državami eh, članicami. Gospa Tomec. Evropska unija bi morala prevzeti vodilno vlogo pri razpravah na svetovni ravni o boju proti davčnim goljufijam. Danes se države članice izmenjujejo zelo malo podatkov o davčnih odločbah pogosto niso niti obveščene o odločbah s čezmejnim učinkom čeprav je to zelo pomembno in prav je da avtomatična izmenjava postane obvezna. to bo po mojem mnenju bistveno zmanjšalo število davčnih utaj in zmanjšalo seveda tudi privlačnost davčno ugodnim sistemom vendar razloge za skrivanje v davčno ugodnih sistemih ne gre nujno iskati le v izogibanju davkom ampak gre lahko tudi za prikrivanje dejanskega lastništva pod okriljem široko razvejane mreže odvisnih podjetij. resolucija pomeni seveda konkreten korak naprej in upam da bo zato bolj pregleden davčni sistem.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 cenovni sporazumi, imamo tudi davčne oaze, države članice, eh, ki se ukvarjajo z davčnim dumpingom. Eh, to izkoriščajo seveda tudi eh, mednarodna podjetja, ki lahko prihranijo veliko davkov. To smo videli v LuxLeaksu, videli smo to na Irskem, kar je tudi koristilo nemškim podjetjem. Nekaj podobnega vidimo tudi v eh, Grčiji, eh, ki zahteva dodatne davke od preveč obremenjenega grškega naroda. In tudi nikoli niso pravzaprav uh, ukrepali zoper uh, nezakonite naložbe v Švici. Gospod eh, Jakovčič, eh, vprašanje je, katere interese želimo zaščititi, interese evropskih državljanov ali pa multinacionalk. Potem pa imamo še egoizem posameznih držav članic, eh, kar škoduje interesom evropskih državljanov in zaradi tega pozdravljam te predloge. Izmenjava informacij znotraj Evropske unije gre v dobro smer. Na ta način želimo pravzaprav eh, zaščititi Evropsko unijo kot skupnost eh, in evropskega državljana. Mislim, da je pa treba razmisliti tudi o nadaljnih korakih. Mi imamo skupni trg, imamo celo vrsto skupnih projektov in tudi eh, skupno valuto. Morda ne v vseh državah članicah, vendar v mnogih. In vprašanje, ki se zastavlja, je, ali imamo lahko skupno valuto brez skupnega davčnega sistema ali pa koordinacije davčnega sistema. Eh, poslanec šoltes prosim. Eh, predsedujoči hvala za besedo. torej število davčnih utaj in goljufij v zadnjih letih narašča in ima resne posledice za davčne prihodke držav članic. zaradi tega se izgubi več milijard evrov letno to pomeni da zaradi tega se tudi ne more financirati določenih projektov v javnem in tudi zasebnem sektorju. Eh, nedavno smo bili priča razkritju več sto primerov izkoriščanja razlik v davčnih sistemih in nezadostne informiranosti držav o morebitnih čezmejnih učinkih davčnih stališč trenutno imajo države članice pravico da se seveda same odločijo ali davčno stališče lahko zahtevajo tudi druge države članice skupaj s hudo kompleksnostjo in razlikami v davčnih sistemih je to lahko recept za škandal z mednarodno razsežnostjo zato bi rad opozoril da si moramo prizadevati za večjo transparentnost do državljanov zato je seveda edino prav da je register davčnih stališč na voljo tudi javnosti. gospod eh, komisar eh, moscovici eh, to je že tradicija za trg da govorimo o krepitvi pravil za preprečevanje in sprejemanje novih pravil davčnega izogibanja in goljufija. In eh, zato moje vprašanje, kako hitro pravzaprav lahko udejanimo eh, pravila o avtomatski izmenjavi podatkov, eh, kako je mogoče to v praksi izvajati na obvezen način. Tu gre Eh, tudi seveda za naložen denar znotraj Evropske unije, temveč tudi zunaj Evropske unije, ki ga moramo upoštevati. Eh, pomislimo na eh, davčni sezam Lagard v Grčiji in drugod. Vsi ti seznami so prinesli veliko težav in državljani pravzaprav ne zaupajo pravzaprav več Evropske unije, da bomo kos temu vprašanju. Gospod Franculica. Eh, pozdravljam dogovor iz maja 2015 eh, med EU in Švico o eh, avtomatski izmenjavi informacij. Na ta način bomo zagotovili večjo spoštovanje davčne zakonodaje. Švica je pravzaprav ključna država za boj proti davčnim goljufijam in izogibanju davkov. In ta sporazum bo prav gotovo Eh, preprečeval situacije, da bi državljani skrivali eh, denar, za katerega niso plačali eh, davkov. Seveda je treba tudi natančno identificirati davkoplačevalca, za katerega gre in upam, da bo to tudi organom pomagalo o oceniti, ali obstaja nevarnost eh, davčnega izogibanja, a in eh, upam, da bodo na ta način preprečili eh, neupravičene preiskave. Gospod Moskovici. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej nekaj političnih opomb, preden stvari nekoliko preciziram. Strinjam se s tem, kar je tudi povedala gospa Gular. Tu gre za vprašanje zaupanja. Naši državljani ne zaupajo javno izrečenim besedam, imajo občutek nepravičnosti, in Evropsko sodišče je tudi moralo pomagati pravzaprav v krizi in multinacionalke so pač do sedaj iskale e, luknje v davčnih sistemih za to, da ne bi plačevali davkov ali pa da bi e, plačevali čim manj davkov. E, to, kar mi sedaj skupaj počnemo, je nujno potrebno, da pridobimo zaupanje. Eh, tu gre za vprašanje seveda učinkovitosti. Eh, izogibanje davkom eh, je seveda veliko, vendar mislim, da gre tu za veliko sredstev, ki jih izgubljamo in potrebna je konsolidacija v Evropi, ne zgolj v evroobmočju. Eh, davčna pravičnost, preglednost, boj proti eh, goljufijam sodijo med naše prednostne naloge v komisiji. In kritika in javna razprava sta morda upravičena, vendar eh, bati se moramo stigmatizacije in populizmov. Mi ne smemo popuščati eh, refleksom proti elitam in podobno. Komisija tu deluje odločeno v dobri veri, eh, to vam zagotavljam. Eh, jaz sem tu sicer kot komisar odgovoren za eh, davke, vendar želim vam povedati, da zaupam predsedniku Junkerju in njegovim ciljem eh, in s kolegico Margaret Vesteger sodelujeva intenzivno na tem področju. Tudi gospe Žuli, vesel sem, da jo vidim tukaj in lahko ji takoj odgovorim. Eh, boj eh, proti eh, goljufijam na davčnem področju ne smemo pomešati z bojem zoper komisijo. Mi lahko čim več naredimo skupaj, drug ob drugem. Vi seveda tudi omenjate eh, sodelovanje med nami in eh, z odborom za davčne zadeve smo pravzaprav eh, tudi dosegli dogovor in Eh, dali smo na voljo 89 dokumentov, eh, dali smo jih na voljo poslancem in to kaže tudi zaupanje med eh, nami. In to kaže tudi na zaupanje strani določenih podjetij. In naj odgovorim tudi gospodu Ferberju. Strinjam se z določenimi stvarmi, ki jih on obžaluje. Tudi komisija si želi, da bi morda sprejeli bolj odločne ukrepe, vendar tu imamo pač nek eh, sporazum, tu imamo nek kompromis, ki je po mojem mnenju dober. Eh, ta je pomemben signal za to, da so tudi države članice pripravljene dosegati ta cilj in potem pa eh, eh, Naj povem še nekaj o evropskih zadevah. Prvič sem bil v tem parlamentu leta 1994 eh, in potem sem se vedno znova vračal. In moram reči, da še nikoli nisem videl, da bi soglasno sprejeli tako kakovostno eh, davčno besedilo. Eh, to, kar vi delate v parlamentu in to, kar dela komisija, to premika stvari. Razumem seveda kritiko, razumem tudi obžalovanja, ki jih izražate, vendar mislim, da lahko povemo, da je danes pomemben dan in da poročilo, eh, ki ga boste eh, k malu eh, sprejeli, mora seveda imeti tudi posledice. Hvala lepa parlamentu za njegov prispevek k temu, kar je po našem mnenju uspeh. Hvala parlamentu tudi za to, da eh, podpira naše ukrepe za uh, uh, preprečevanje izogibanja davkov uh, in še nekaj natančnih odgovorov na določena vprašanja, ki so bila zastavljena tu v parlamentu. Tu gre za področje uporabe v tej fazi, v kateri se sedaj nahajamo, je to eh, zelo pomembna točka v poročilu gospoda Ferberja. E, torej, meni, da pač moramo pokriti s tem vsa eh, davčna stališča in ne samo taka s čezmejnim učenkom. E, res je. Eh, sprejet je dogovor o eh, teh davčnih stališčih in cenovnih sporazumih. In treba je pač povedati, da eh, tisti s čezmejnim učinkom pokrivajo velik del stališč in sporazumov. Bojimo se namreč tudi, da bi vključitev vseh davčnih stališč preveč obremenila davčne uprave, ki se ne bi mogle osredotočati na glavna vprašanja. Torej, mi imamo pravno podlago, ki izhaja iz eh, pogodbe in mi smo se spraševali, ali ta pravna podlaga zadeva tudi eh, druga davčna stališča. E, mislim, da tudi nismo prišli do konca te zgodbe. In mislim, da je pomembno, da parlament ustraja eh, na tem vprašanju, morda še ob nekem poznejšem trenutku, zato da bi šli naprej in dlje in da bi našli še bolj primerno pravno podlago. Potem pa retroaktivnost. To je tudi omenjal gospod Ferber. Eh, kompromisno besedilo sveto predvideva retroaktivnost petih let. Pravite, da je to kratko obdobje, vendar mi imamo tu širši kontekst. E, tu ne gre, gre za tist. Te, e, da, tista davčna stališča sprejeta po letu 2012, ki še veljajo in tudi tista, ki niso več veljavna, pa so bila sprejeta med e, š, letoma 2014 in 2016. In v svetu, eh, smo seveda morali upoštevati argumente, ki so jih predstavili in menili smo, eh, da eh, je kompromis petih let z izjemami za MSP je primeren in zaradi tega je komisija podprla ta kompromis. Potem pa davčna identifikacijska številka predlog komisije tega ne predvideva. Zakaj? Take številke danes namreč še nimamo. Tu gre za tehnično vprašanje, pa tudi politično vprašanje in komisija eh, to obravnava že od sprejetja načrta leta 2012 eh, za boj proti eh, davčnim goljufijam mi seveda ne moremo čakati na vzpostavitev take eh, številke, eh, da bi začeli z izmenjavo informacij. Potem pa še dve točki. Sankcije. Eh, več poslancev jih je omenjalo. In ko sem že prvič govoril v vašem pristojnem odboru, ste to omenjali. Mehanizem, ki smo ga izbrali, želi ustrezen učinek preglednosti na vedenje multinacionalnih družb. In mislim, da bomo tu vsi zmagovalci. E, e torej, e, seveda bo prišlo seveda e, do umika Eh, problematičnih primerov, eh, mi seveda ne moremo prepovedati davčnih stališč eh, in cenovnih sporazumov, želimo pa imeti neko predvidljivost na tem področju. Tu gre za bitko, ki jo vodimo meter za metrom. Komisija lahko tudi sproži določene postopke in zaradi tega pravzaprav eh, delava skupaj s kolegico Vestager. Po tej novi direktivi, eh, za katero upam, da bo sprejeta, bomo imeli na voljo več mehanizmov. Boj za preglednost se nikoli ne ustavi. Govorim o revoluciji preglednosti, transparentnosti. In komisija je odločena iti do konca. To sem povedal že v svojih uvodnih besedah. Ta komisija se želi lotiti tega projekta, želi pravzaprav poskrbeti tudi za eh, konsolidacijo, želi pre, povečati preglednost in učinkovitost. Ta komisija želi pokazati eh, tudi, kaj eh, prinaša sistem efektivne obdavčitve. In tu gre za vprašanje, ali podjetje plačuje eh, davke tam, kjer ustvarja dobiček ali ne. To je pomembno vprašanje. Je, to je vprašanje zaupanja. In potem pa zahtevate tudi poročilo za posamezne države. Prosim za potrpljenje in za zaupanje. Torej, mi pripravljamo nek postopek. E, začeli smo s posvetovanjem in potem bo sledila ocena situacije. Mi namreč želimo ugotoviti, v kakšnih pogojih lahko združimo preglednost in eh, gospodarsko učinkovitost eh, pri poročanju za posamezne države. Ne želimo negativnih posledic. Treba je upoštevati tudi ekonomsko realnost. Eh, ali se bomo eh, opirali na izmenjavo med eh, administracijami ali pa bomo pač našli druge ukrepe pod pogojem, da seveda s tem ne kaznujemo poštenih podjetij. Torej, zahvaljujem se vam, zahvaljujem se poročevalcem, poročevalcem v senci. Mislim, da se v glavnem vsi strinjamo, da imamo tu eh, možnost, da naredimo več, eh, da naredimo več hitreje in eh, mi bomo tu vsi naredili in dali svoj prispevek. Hvala lepa za hm, to, za ta referat, kaj ti to presega teme, o katerih bomo odločali jutri. Zahvaljujem se vam za sodelovanje na področju mojega poročila. Naj povdarim, da eh, zelo poželujem, da je klop za svet prazna, kajti kolegice in kolegi so danes izrazili kritiko, ta pa se ni nanašala na komisijo, ampak bolj na svet. In tam, eh, kjer naj bi sedeli predstavniki sveta, ni danes nikogar. Toda svet mora razumeti, da je Evropski parlament partner, ki ga je treba na tem področju vzeti zelo resno in eh, Evropski parlament bo svojo ulogo dobro odigral. Rad bi se zahvalil poraševalcem v senci za dobro sodelovanje. V zelo kratkem času nam je uspelo obdelati to zelo zapleteno temo. Upam, da bomo jutri na plenarnem zasedanju z veliko večino poslali jasen signal svetu. Naj še enkrat povdarim, ta signal pošiljamo svetu, ne komisiji, kajte komisija je opravila svoje naloge na področju uh, davkov. Svet pa naj o zadevi še enkrat razmisli. Evropski, oziroma svet bi moral povzeti to, kar je predlagal uh, Evropski parlament, kajte tako bi ukrepili preglednost in pa davčno pravičnost v Evropi. To bi moralo biti vendar tudi v interesu držav članic. Hvala lepa. gospod predsedujoči poročevalca žal ni in zato bom spregovoril kot koordinator za socialiste in demokrate in obrnil bi se rad na komisijo. Pridružujem se mnenju gospoda Ferberja. Za Evropsko komisijo smo delali skupaj na tem dosjeju, dosegli smo številne stvari. Seveda pa smo opozorili tudi na tiste stvari, eh, pri katerih menimo, da še nismo dovolj daleč. Kar se tiče eh, dela posebnega odbora takse, sem danes zjutraj sprejel poročilo, sporočilo, ki me je nekoliko zmedlo in pa ki bo imelo vpliv na naše prihodne delo. Zahvaljujem se Evropske komisiji, da se je zauzela za preglednost in eh, da je dala na razpolago dokumente, katere je zahteval Evropski parlament in sicer v okviru tega, kar je možno v okviru medinstitucionalnega sporazuma. Danes sem izvedel, da isti dokumenti, ki nam niso bili dani na razpolago ali pa zgolj v enem prostoru, so bili izdani eh, nekim eh, raziskovalnim inštitucijam, ki so za to zaprosile v okviru dostopa evropskih državljanov do javnih dokumentov. Če je tako, potem imamo problem. Vem, da danes na to ne morete odgovoriti eksplicitno, ampak uh, pisno se bomo obrnili na vas. Kaj ti? Težko je delati glede na uh, to, da nimamo vseh dokumentov. Ampak, če ima javnost že te dokumente, potem bomo ustrajali pri tem, da se nas obravnava tako kot tretje in to uh, zahteva Evropski parlament. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ob zaključku te razprave bi rada dejala, da smo tekom razprave videli, kako zedinjeni smo v tem zboru. Dobro smo sodelovali pri vseh dosejih, o, katerim, o katerih je bilo govora in pri mojem doseju so me poročevalci v senci rekli. Videla sem tudi, da se poslanci in poslanke eh, v tem parlamentu včasih, eh, da včasih spremenijo svoje mnenje na osnovi tega, kar ugotovijo, na osnovi tega, eh, kaj smo ugotovili v odboru taks in po mojem je to eden od glavnih dosežkov tega odbora. Za ustvarjanje dobre politike potrebujemo dobre dokaze. Pozdravljam zavezo komisije, ki je na voljo dala več dokumentov, ampak bojim se, da je dajne na voljo, dokument, na voljo dokumentov v eh, zaprti sobi za branje eh, premalo. Potrebujemo boljše informacije, bolj javne informacije. Zaščititi moramo tudi žvižgače, ki delujejo v javno dobro. Včasih se ne strinjamo v tem parlamentu, kar se tiče različnih političnih skupin, ampak vsi prizadevamo za eh, pravične davke in za enake pogoje za vse. Eh, zato, da korporacije ne bodo imele boljših možnosti, glede na to, da si lahko takšne stvari privoščijo v primerjavi z MSP-ji. Vprašanje davkov je zelo pomembno tudi za naše davkoplačevalce. In eh, strinjam se z gospodom Ferberjem, ki je sedaj zapustil dvorano, Eh, da moramo pozvati k ukrepom. Cenimo podporo komisije, potrebujemo pa tudi podporo držav članic. Narediti moramo konec eh, izogibanju davkom, zato ker je to prednostna naloga. Prednostna naloga, ki jo zahtevajo naši državljani. Hvala. Najlepša hvala. Razprava je tako končana.